Parizu do velikega preboja, ki ga številni niso šteli za mogočega. Namreč vendar je prišlo do podpisa mednarodnega globalnega podnebnega sporazuma. In vse države tega sveta sodelujejo pri boju proti podnebnim spremembam, kar je vsekakor velik preboj in eh, ostati moramo bistveno pod dvema stopinjama otoplitve ozračja, in dogovor je največ 1,5 stopinj Celzija. In to je res sporazum, ki je usmerjen v prihodnost, kajti do polovice tega stoletja želimo doseči podnebno neutralen planet, da torej ne bomo izpuščali v atmosfero več toplogrednih plinov, kot jih atmosfera lahko predela in zato je to pomemben korak za nas vse to, kar je bilo doseženo v Parizu. Čeprav je seveda zdaj potrebno še ta opevani sporazum dejansko uveljaviti, pa je pomembno, da predvsem, kar zadeva proizvodnjo in porabo eh, energije, storimo več. In vsakih eh, pet let bo potrebno poročati o napredku na tej poti in o tem, kje je treba storiti še več za dosego teh ciljev. Evropska unija mora ta sporazum izvajati navzven in navznotr in seveda iz tega sporazuma izhajajo tudi zaveze, ki jih je potrebno spoštovati. V imenu Evropskega parlamenta bi se rad zahvalil vsem tistim, ki ste se dolga leta trudili za uspeh Pariške konference. Ob tej priložnosti bi prav tako rad čestito vam, gospod komisar Kanjete, za vaše delo na tej konferenci. Vemo, da ste zelo intenzivno delali ob tej priložnosti. Ta zahvala pa gre tudi eh, svetu in ministrici za okolje Luksemburga, gospej Dihburg, ki je kot predsedujoča svetu tesno sodelovala s komisijo in mislim, da gre eh, velika zahvala tudi izvršni sekretarki gospe Figueres in pa tudi generalnemu sekretarju OZN Banki Muro. Tam je gospodje francoska eh, vlada kot gostiteljica tega dogodka, kot organizatorka te konference je res požela velik uspeh in zato sem danes tudi predsedojočemu podnebne konference, francoskemu znanemu ministru Laurent Fabiusu, tudi izrazil zahvalo in čestitke Evropskega parlamenta v osebnem pogovoru. Prav tako pa sem ga povabil naj dosežene rezultate predstavi tu v parlamentu, če želi. Gospod Fabius je to povabilo tudi sprejel in januarja bo spregovoril pred nami o izidu konference. Prav tako zahvala vsem tistim v našem zboru iz eh, političnih skupin, ki so sodelovali na tej konferenci in prispevali k uspehu te konference. Vsem prisrčna hvala in čestitke. Zapisnik in sprejete besedila zasedanja 2. decembra so na voljo. Je kakšna pripomba? Če ne, je zapisnik s tem tudi potrjen. Dame in gospodje, prehajam na sporočila predsednika odbora za pravne zadeve.